Dear colleague, we can start now. Dragi kolegi, lahko začnemo. Pravi čas. Take the floor, the, the, the, the seat. Prosim, sedite na svoje mesta. Okay. Allora, we can start now. Torej, lahko začnemo. Danes zjutraj. da bo ta un raport. Moramo glasovati o enem poročilu in treh mnenjih. Torej, imeli bomo glasovanje in prvo poročilo je poročila kolega Kraznodebskega, ki ga danes na žalost ni z nami. E, iz osebnih razlogov se ni mogel udeležiti seje, Zato se eh, zahvaljujem eh, kolegici Jadvigi Vožneški, ki je z nami in bo prebrala njegovo izjavo. Dobrodošli. Beseda je vaša. E, dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Pan, e, prof... Hvala lepa, predsednica, gospe in gospodje. Gospod Krasnodemski bi se rad opravičil za svojo odsotnost danes ima pomembne družinske razloge, da je v Varšavi in ne tukaj. Profesor Krasnodemski bi se rad zahvalil vsem poslankam in poslancem za podane predloge sprememb. 242 predlogov sprememb imamo. Rad bi se zahvalil tudi vsem poročevalcem v senci iz ostalih osmih političnih skupin, ki so se dejavno so odeležili pri pripravi tega poročila. Profesor Krasnodemski bi rad povedal, da je pri kompromisnih predlogih sprememb upošteva skoraj vse, skoraj vseh političnih skupin. Pri najpomembnejših zadevah je prišlo do kompromisa in to poročilo je po njegovem mnenju več kot le katalog želja. Dejansko govorimo o tem, kaj na EU počne na področju izobraževanja. Profesor Kastodemski bi se rad zahvalil tudi sodelovcem sekretarjata, gospe Nogeri, in gospodu Preclu. Hvala lepa. Najlepša hvala. Hvala lepa za to, da ste danes tukaj z nami in eh, zahvaljujem se tudi poročevalcu in pa poročevalcem v Senci, eh, zari so upravili odlično delo, kolegica Sjodrova, Hannibal, eh, Maragal in tako naprej. Eh, Zahvaljujem se tudi sekretarjatu, gre za zelo pomembno poročilo, kaj ti. Vzpostavlja uh, strateški okvir uh, za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju ET 2020. Uh, gre za odgovor na mnenje Evropskega sveta in pa na predlog Evropske komisije. Veliko je kompromisnih predlogov sprememb in dolgo glasovanje nas čaka, zato bomo kar takoj začeli. Začenjamo torej. Prvi člen, kompromisni predlog pet, poročevalca, za, za, torej, za, proti, zdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47, 46 želite preveriti. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Naj se opravičujem. Lahko dodamo še glas gospe Hannibal, ki je poročevalka v Senci in je pozabila svojo kartico. No, v vsakem primeru je to zavrnjeno. Počakala bom na Mary, ki išče svojo kartico. Hello, oh, la, la. Okay. Lahko nadaljujemo. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjena. To želim preveriti elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 49. Konec glasovanja. Sprejeto. 50 za. Ne se upravičujem, ker je bil ta predlog sprejet. Prehajamo v kompromisnemu predlogu 6 za. Proti. Zdržani sprejeto. 53 za za, proti, vzdržani, sprejeto. Ne. Vi ste glasovali proti? Včasih ni jasno, kako glasujete. Torej bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjena. Ampak samo za enim glasom. Razlika. 54 za, proti vzdržani zavrnjeno, promisni predlog 7 za, vzdržani sprejeto, 58 za, proti vzdržani zavrnjeno, 60 za, proti vzdržani sprejeto, 61 za, proti vzdržani zavrnjeno, 62 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Ampak želim preveriti. Torej, elektronsko glasovanje, konec glasovanja. Zavrnjeno. Za, ne, 63 za, proti vzdržanje, zavrnjeno. Kompromisni predlog 8 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa kompromisni predlog 9. Se vprečujem. Za, proti vzdržani sprejeto. 75 za, proti vzdržani. Za, proti vzdržani sprejeto. 77 za, proti vzdržani sprejeto. 78 za proti vzdržani zavrnjeno. Lahko preverimo elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 79 za proti vzdržani zavrnjeno vzdržanje. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 10. Za. Za proti vzdržanje. Sprejeto. Ampak lahko preverimo elektronsko glasovanje. Glasujemo. Namreč stališče se razlikujejo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani. Zavrnjeno. 84 za, proti vzdržani sprejeto. 85 za, proti vzdržani sprejeto. Ampak bomo raj preverili. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 85 za. No, se opravičujem. 84 je bil sprejet, tako da eh, prehajamo kar k kompromisnemu predlogu 11. Kompromisni predlog 11 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog 12 za proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 94 za proti vzdržanje zavrnjeno. 95 želite preveriti. Elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 94, glasujemo. Konec glasovanja. Se pravičujem. Osemindevedeset, ne, petindevedeset. Štirindevedeset je bil zavrnjen. 95, ne, 94 je bil sprejet, se opravičujem, se opravičujem. 95 za, proti zdržani sprejeto. 98 za, proti zdržani zavrnjeno, kompromisni predlog 13 za, proti zdržani sprejeto, kompromisni predlog 14 na naslednji strani za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 15, za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 16, za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 114 na naslednji strani, za proti vzdržani sprejeto, 115 poročevalca za proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Lahko preverimo, ampak eh, ta predlog spremembe je bil sprejet. 117 za, proti vzdržani sprejeto, 118 za, proti vzdržani sprejeto, 119 za, proti vzdržani sprejeto, 120 za, proti vzdržani sprejeto, 121 za, proti vzdržani sprejeto, proti, vzdržani, zavrnjeno, ampak če želite, lahko to preverimo. In 122. Želite preveriti 121. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno. To 22 za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 17 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 129 za proti vzdržani zavrnjeno, ustni predlog spremembe 1 poročevalca za proti vzdržani zavrnjeno, 132 za proti vzdržani zavrnjeno, 133 za, proti, za, proti vzdržani sprejeto, 136 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 18 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 19 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 145 za, za, proti, zdržani, zavrnjena, kompromisni predlog, oziroma 146 za, proti, ne, ta dva sta bila identična, kompromisni predlog 20. Se upravičujem za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Elektronsko glasovanje v kompromisnem predlogu 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej, 150 za, proti zdržani zavrnjeno, 151 za, proti zdržani sprejeto. 152 za. Se upravičujem. 156 za proti vzdržani tožni preveriti elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 156. 156, konec glasovanja. Niste dvignili roke. Zavrnjeno. Predstavljajte si to. Ampak prej tega rezultata nisem razbrala. Kompromisni predlog 22 za, proti vzdržani sprejeto. 163 za, proti vzdržani zavrnjeno. 164 za, proti vzdržani sprejeto zavrnjeno, kompromisni predlog 23 za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 24 za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 25 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 174 za proti vzdržani sprejeto, 175 za za proti vzdržani sprejeto, 179 za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 26 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 188 na naslednji strani za proti vzdržani sprejeto, 189 za proti vzdržani sprejeto, 190 in 191 sta identična za proti zdržani zavrnjeno 195 ne 194 za proti zdržani zavrnjeno 192 za proti zdržani želim preveriti elektronsko glasovanje glasujemo Konec glasovanja. Morda je bil ta predlog sprejet, ampak bomo videli. Sprejeto. 193. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Se upravičujem. Ne. 195, ker smo sprejeli prejšnjega. 195 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 197 za proti zdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 27 za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 28, za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 206, za proti vzdržani zavrnjeno, sedaj pa kompromisni predlog 29, za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 213. Na naslednji strani za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 30 za proti vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 221 za proti vzdržani sprejeto. 222 za proti vzdržani sprejeto. 223 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 31 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 229 za, proti vzdržani sprejeto. 230 za, proti vzdržani sprejeto. 231 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 32 za, proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 237. Identičen z 238 je ta predlog spremembe za, proti vzdržanje zavrnjeno. Kompromisni predlog 33. Ne. Jasno je. Rezultat je bil povsem jasen. 33 za, proti vzdržani sprejeto, 34, kompromisni predlog 34 za, proti vzdržani sprejeto, ustni predlog spremembe 2, poročevalca za, proti vzdržani sprejeto, ustni predlog spremembe 3, za, proti vzdržani zavrnjeno, ampak to bomo priverili. zavrnjena. Kompromisni predlog ena, za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog dve, za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe deset, za, proti, zdržani, sprejeto. Dvanajst, za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog tri, se opravičujem. Enaindvajset. 21. 21 za, proti, zdržani, zavrnjeno, ampak bomo preverili elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 3. Za, proti, zdržani sprejeto. Predlog spremembe 29, Maragal za, proti zdržani sprejeto, 30 za, proti vzdržani sprejeto, 31 za, proti vzdržani sprejeto, 32 za, proti vzdržani sprejeto, 33 za, proti vzdržani sprejeto, 34 za, proti vzdržani sprejeto, vzdržani. To želim preveriti. Elektronsko glasovanje, konec glasovanja. Najbrž je predlog zavrnjen, ampak bomo videli. Kompromisni predlog 4 za proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 39 za proti vzdržani. Sprejeto. Ustni predlog spremembe 4 za proti vzdržani. A ne, ta je bil umaknjen. Torej, prehajamo k naslednjemu. Predlog spremembe 1 za proti zdržani. Zavrnjeno 2 za proti zdržani sprejeto, 3 za proti vzdržani sprejeto, 4 za proti zdržani sprejeto, 5 za proti zdržani sprejeto, 6 za proti vzdržani sprejeto, sedem za proti vzdržani sprejeto. In še končno glasovanje, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? 22 za, 3 je proti, 3 je vzdržani. Poročilo je sprejeto in čestitke poročevalcu. Pa tudi vam. Najlepša hvala vsem, tudi poročevalcem v Senci. Hvala lepa za vašo podporo. No, ja, torej, sedaj pa je na vrsti moje poročilo oziroma moje mnenje. Eh, gre za eh, poročilo odbora Ample na temo beguncev, vključevanja v družbo in na trg dela. Zahvaljujem se poročevalcem v eh, Senci, Malinovo, Džambackiju, Marangalu, gospe Bilt in ostalim, ki so mi pomagali pri pripravi tega poročila. Hvala lepa za pozitivne kompromise in hvala lepa tudi sekretarjatu za vso pomoč hvala lepa tudi mojim asistentom. Mislim, da je zelo pomembno, da odbor za kulturo predstavi lasno mnenje na to temo, ki se ne nanaša zgolj na vključevanje v družbo, ampak na vključevanje v širšem pomenu te besede. Gre tudi za eh, kulturo, za izobraževanje in za dostop do izobraževalnih storitev in do visokošolskega izobraževanja. Brez tega uh, vključevanje ni mogoče in uh, to jasno kažejo tudi številni primeri. Seveda smo posem eh, spoštovali naše pristojnosti um, odbora za kulturo, kajti pristojni odbor je odbor za zaposlovanje. 25. Eh, maja naj bi potekalo glasovanje v odboru Empel, pa so ga predstavili na 30. maj, torej takoj prehajam k glasovanju. Stavek 1, kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani sprejeto. 14, predlog spremembe 14, za, proti, vzdržani sprejeto. 15, preverjamo 14, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. 15 za, proti, vzdržani sprejeto. 17 glasovanje po delih, SND je to zahteval. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 19 za, 19 je bil umaknjen, 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto glasovanje po delih, ELS je to zahtevala prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani, preverjamo, mislim, da je zavrnjeno, glasujemo, predlog spremembe 57. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto, 60 za, vzdržani proti vzdržani sprejeto, 61 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 5 za proti vzdržani sprejeto. Predlog svojembe 74 za proti vzdržani sprejeto. 76 za, za proti vzdržani sprejeto. Mislim, da je sprejeto, ampak želim preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Se upravičujem. Zavrnjeno. 77. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 78. Za. Proti proti vzdržani sprejeto. 79 za proti vzdržani sprejeto. 80 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za proti vzdržani sprejeto. Predlog smembe 88 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 7 za proti za še enkrat proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 90 za, proti vzdržani zavrnjeno. 91 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 8 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 99 za, proti vzdržani sprejeto. 100 za, proti vzdržani sprejeto. Preverjamo. Predlog spremembe 100. Konec glasovanja. Sprejeto. Sto ena. Za proti vzdržani sprejeto. Sto dve. Za proti vzdržani sprejeto. Sto tri. Glasovanje po delih. SND je to zahtevala, prvi del za proti vzdržani zavrnjeno, drugi del za proti vzdržani sprejeto. 104 za proti vzdržani zavrnjeno, 105 za proti vzdržani zavrnjeno, 106 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromisni predlog 9 za proti vzdržani zavrnjeno, za, proti vzdržanje sprejeto. Predlog smembe 108 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Kompromisni predlog 10 za, proti vzdržanje sprejeto. Predlog smembe 3 za, proti vzdržanje sprejeto. 4 za, proti vzdržanje sprejeto. lahko glasujemo v svežnju 3, 4, 5, 6, 1 in 2. Prav. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako, sedaj pa še končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 2 proti, 1 vzdržan. Hvala lepa za vaše sodelovanje. Najlepša hvala za vašo pozornost. Mislim, eh, da smo s tem poslali dobro sporočilo Evropskega parlamenta. Sedaj pa prehajamo na mnenje kolega Zdrojevskega. in sicer gre za priprave na povoljilno revizijo večletnega finančnega okvira in za prispevek parlamenta pred predložitvijo predloga komisije. Zanima me, ali pripravljalec mnenja želi še kaj povedati. Čisto na kratko, predsednica. Najprej kompromisov nimamo, in upam, da tega ne razumete napak. Predlogi sprememb so bili taki, da jih ni bilo potrebno spremeniti v kompromisne predloge sprememb. Rad bi se zahvalil vsem v našem odboru, ne glede na strankarsko pripadnost, smo mnenja, da je Erasmus Plus najpomembnejši. Želimo izboljšati napovedi, želimo izboljšati in poglobiti znanje o kulturni raznolikosti. Zelo pomembno je, da imamo v Junkerjevem načrtu še veliko prednosti. Zato hvala lepa vsem za konsens. Grazie e anche perché... Najlepša hvala. Tudi zato, ker smo uh, prosili uh, za uh, več prostora za vaše mnenje. Še prav posebej, ko gre za pomembnejše programe komisije, je pomembno, da pripravimo mnenja. Začeli bomo s predlogom spremembe 1. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 3. Za, proti, vzdržani, morda zavrnjeno, vendar pa želim preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 5. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 6. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7. Za, proti, vzdržani, mislim, da zavrnjeno, ampak preverimo. kakorkoli že glasujemo, predlog spremem besede. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 za. A se upravičujem, glasovanje po delih. Zahteva S in D. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. Drugi del check, Lahko preverimo, ampak pripričana sem, da je zavrnjeno. Konec glasovanja. Proti. Zavrnjeno. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 11. Za proti vzdržani zavrnjeno, 12 za, proti vzdržani zavrnjeno, 13 za, proti vzdržani sprejeto, 14. Ne prehajamo na 16. Adinolfi, za, proti vzdržani zavrnjeno, 17 za, proti vzdržani sprejeto, in tako je 19 brezpredmeten, tako da prehajamo na 18. Osemnajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Devetnajst je brezpredmeten, sedaj pa dvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Enaindvajset za, proti, vzdržani. Preverjamo. 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22. Za. Proti vzdržani sprejeto. 23. Za. Proti vzdržani sprejeto. 24. Za. Proti vzdržani sprejeto. 25. Za. Proti vzdržani zavrnjeno. 26. Za. 26 za, proti vzdržani sprejeto. 27 za, proti vzdržani sprejeto. 28 za, proti vzdržani sprejeto. 29 za, proti vzdržani sprejeto. Končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Dvaindvajset glasov za, dva proti, trije vzdržani čestitke gospodu Zdravjevskemu, poročalcem v Senci, hvala lepa. Tako, sedaj pa poročilo Džambatski, izvajanje skupne zunanje in varnostne politike. Veste ga ni? Ste vi spregovorili? Da, gospoda Džambatskega ni, ker letalo zamuja, rad pa bi se zahvalil vsem kolegom, ki ste ga skupaj upravili pri tem poročilu. Torej lahko začnemo. Kompromis ena, za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe pet, za proti za proti vzdržani sprejeto. Devet, za proti vzdržani sprejeto. Deset, za proti vzdržani sprejeto. 11 za proti vzdržani, preverjamo, 11, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno, 12 za proti vzdržani, zavrnjeno, 13 za proti vzdržani, sprejeto, 14 za vzdržani, proti vzdržani sprejeto. 15. Lahko preverimo. 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnemo z glasom večine. 15. Za. Proti vzdržani sprejeto. 14. 16 za, proti vzdržani sprejeto, 17 za, proti vzdržani sprejeto, ustni predlog spremembe 1 in 18 za, proti vzdržani sprejeto, 19 za, proti vzdržani sprejeto, 20 za, proti vzdržani sprejeto, 21 za, proti vzdržani sprejeto, proti vzdržani. Zavrnjeno 22, za proti vzdržani sprejeto, 23 za proti vzdržani sprejeto, 24 za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 2 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 29 za proti vzdržani sprejeto, 30 za, za proti vzdržani. Preverjamo. 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Mogoče zavrnjeno. A ne, sprejeto. Sprejeto. 34 za proti vzdržani sprejeto. 35 za proti vzdržani sprejeto. 36 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 39, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 48, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 50 za, proti, vzdržani, preverjamo, 50 glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno. Se upravičujem, zmotila sem se. Mislim. Hmm? Če želite, lahko ponovimo, če se strinjate. Prav, bomo ponovili. Torej, predlog spremembe 50. Huntis, glasujemo. Za proti vzdržani. sprejeto, pravi predsednica. Ponavljamo, morate končati glasovanje. Okay, okay. One point, one vote. Ah, no. ah, no, no, Še vedno glasujemo, potrebno je zaključiti z glasovanjem, torej ponovili smo glasovanje elektronski sistem je to ponovil in sedaj bomo zaključili z glasovanjem. Ste sedaj glasovali? Enak rezultat. 12, 12. Kakorkoli že, postili so vam, da ste ponovili, vendar pa so eno zavrnjeno. 51. za, proti, vzdržani, sprejeto, 52 za, proti, vzdržani, sprejeto, 53 za, proti, vzdržani, sprejeto, 54 za, proti, vzdržani, sprejeto, 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremem besedami 50 za, glasovanje po delih, zahteva EKR, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 58 za, proti vzdržani sprejeto, 61 za, proti vzdržani sprejeto, 62 za, proti vzdržani sprejeto, 63 za proti vzdržani zavrnjeno, 64 za proti vzdržani sprejeto, 65 za proti vzdržani zavrnjeno, 66 glasovanje po delih na zahtevo ELS, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. drugi del preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 67 nekov za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno, 70 za, proti, vzdržani, sprejeto, 71 za, proti, vzdržani, sprejeto, 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako sedaj pa končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 23 glasov za, nihče proti, 4 vzdržani čestitke kolegi Džambatskemu in tudi poročevalcem v Senci. Hvala lepa tudi sekretarjatu. Tako? Allora, ora finite le votazioni. Torej, sedaj smo zaključili z glasovanjem in na vrsti je deseta točka na dnevnem redu. Gre za obravnavo osnutka mnenja kolega Zdrojevskega in sicer na temo strateškega obvestila Evropske unije za boj proti propagandi proti EU strani eh, tretjih držav. Naš Se upravičujem, prosim za tišino v dvorani. Rada bi nadaljevala z našim delom. Torej, dala bom besedo kolegu Zdrojevskemu, gre za zelo občutljivo temo in veliko zanimivih stvari lahko povemo v našem odboru. Beseda je vaša kolega Strojevski. Na vas le spomnim, da bom dala besedo kolegom, kolegov, potem poročevalcem v senci in potem vsem ostalim za dve ali tri minute. E, bardzo srdečne chcę... Hvala lepa. gospa predsednica, rad bi se zahvalil kolegom, ki so mi podali predloge sprememb. Vendar pa tudi nasplošno bi rad povedal nekaj in to je sedaj zelo pomembno, še prav posebno za naš odbor. Prvič. V mislih moramo imeti to, da je ruska propaganda zelo zahtevna in da smo se izoprstavili šele pozno. Rusija je ukrepila svoje medije v Evropi in tudi globalno gledano. To se je zgodilo že pred osmimi leti. Mi pa smo se odzvali zelo pozno. Ne gre za to, da bi sedaj se odzvali na to propagando z našo propagando. Ne. Želimo se izoprstaviti z resnico. Želimo podati dobre informacije. Ne gre za našo propagando ruski propagandi, se želimo zoprstaviti s pravimi informacijami. Položaj ni enostaven. Ne gre samo za ruske interese v Evropi, gre tudi za shodne interese, tukaj mislim na islamsko državo in njegovo propagando, še prav posebno na spletu in v spletnih medijih. Državljani EU vedo, da ruska propaganda obstaja. Po drugi strani pa naši državljani menijo, da je potrebno biti zadržan. Kje pa so dokazi za to, da ruska propaganda deluje? Prav posebno, še prav posebno pri zasedbi Krima je to bilo vidno kar se tiče informacij na področju Donbasa in tudi pri tragičnih dogodkih, naprimer pri sestrelitvi nizozemskega letala. To so bili najpomembnejši dogodki, ki kažejo, kako pomembno je, da ostanemo budni, previdni in da vemo, da je to propaganda, ne pa posredovanje informacij. Na nizozemskem referendumu se je 60 odstotkov vprašanih izreklo proti pridružitvenem sporozumu z Ukrajino. To je dokaz za to, da ruska propaganda deluje. In ESZD je vzpostavil skupino istsvet.com. Katere so najpomembnejše točke v poročilu in ne v mojem mnenju, to moram izpostaviti, V poročilu. v poročilu govorimo o krepitvi neodvisnih medijev. Evropa se mora zavzeti za to. Potrebno je okrepiti neodvisne medije v Evropi. Drugič, in to izpostavlja Evropska komisija, in tudi sam se zahvaljujem za to, moramo okrepiti medijsko izobraževanje, še prav posebno pri mladih. Mladi morajo imeti možnost kritične obravnave informacij. Biti morajo sposobni to oceniti. In tretjič, uspeh na tem področju bo zagotovljen le, če bomo delovali dolgoročno, če bomo delovali diplomatsko, širili kulturno diplomacijo in za konec. Pomembno je izpostaviti pomen dobrega poročanja o politikah Evropske unije. V našem odboru govorimo veliko, da moramo okrepiti našo institucijo, ko govorimo o dejavnostih v EU, ko spodbujamo okrepe za EU. To poročilo, o katerem danes govorimo, pa kaže na to, da je tukaj potrebno kaj storiti. Naš odbor že leta govori o tem. Eh, te točke je potrebno izpostaviti, še prav posebno zato, ker to ne stane prav veliko. Hvala lepa. Grazie anche per il. Najlepša hvala tudi za učinkovite predloge, s katerimi se povsem strinjam. Hvala lepa tudi za eh, pojasnilo, da ne gre za boj proti eh, informacijam, ampak, ampak boj proti propagandi. Kolega, eh, kolegica Ward je prosila za besedo. Izvolite, Julie. Ah, sorry. <laughs> Some problem. Other request? You ja. are? Yeah. Uh, thank you very much. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se tudi eh, poročevalcu, gospodu Zrožjevskemu za njegovo delo. Eh, to poročilo pokriva ključne elemente, kot je naprimer eh, podpora neodvisnih medijev in pa spodbujanje neodvisnega tiska, vlogo usposabljanja in pa potrebo potem, da potrebujemo kulturno diplomacijo na evropski ravni. Poročilo torej zajema številne stvari, ki jih pokriva ta odbor. Strinjam se s poročevalcem, da morajo biti to stebri mnenja, ki ga bo eh, predložil eh, naš odbor. Sem poročevalka v senci in vnesla bom eh, predloge sprememb, zaradi tega, da bi te vidike še bolj razvili in da bi vključili tudi potrebo, da moramo ponuditi um, še nekaj alternativnega komunikacijskim strategijam. To mora vsebovati tudi stvari, ki so prilagojene regijam in to mora vključevati tudi konkretne primere za uh, ukrepe Evropske unije. To je treba uh, prenesti do lokalnega prebivalstva. Zlasti imamo v mislih mlade ljudi. Imam nekaj izkušenj z uh, kampanjami senzibilnosti. In, uh, vem, kakšno pozitivno silo lahko predstavlja Evropsko unijo. Treba je podpirati neodvisne medije in pa njihovo eh, neodvisnost. In treba se zauzeti tudi za um, borca za človekove pravice. Potem, kar se tiče opismenjevanja, uh, si želim tudi nadaljne predpise v zvezi s uh, bojem proti sovražnemu govoru na spletu. To mora vključevati tudi Twitter in Facebook. Uh, In končno, kar je za me najpomembnejše. Rada bi še bolj poudarila vlogo medkulturnega dialoga, stikov med ljudmi in pa spodbujanje um, komunikacijske strategije Evropske unije, zato da bi zajeli tudi civilno družbo in pa lokalno prebivalstvo. Nobena strategija uh, mehke sile ne more uspevati brez uh, kulturne demo, demo, diplomacije in pa brez medkulturnega dialoga znotraj EU in pa zunaj. Uh, in nujno moramo eh, dati povdarek tudi izmen, na kulturne izmenjave. Potrebujemo platforme za to, da bi se eh, borili proti predsotkom lokalnega prebivalstva. In v tem kontekstu imamo tudi um, delegacije uh, Evropske unije in te. Mora, te se, so tiste, ki se uh, prizadevajo za stike med ljudmi in uh, imajo spretnosti in znanje na področju medkulturnega dialoga. Veselim se sodelovanja s poročevalcem in sporočevalcem v senci. Prizadevanja našega odbora na področju zunanje politike so eh, se obnesla. Kajti Federica Mogherini in pa a, eh, komisar sta v preteklem tednu v Evropskem parlamentu podarila eh, pomen kulturne diplomacije. Zahvaljujem se eh, kolegom v odboru, ki smo se borili za to, da bi bila ta tema prioriteta. Tako da so vodi Evropske unije končno razumeli, da je kultura urodje mehke sile. Hvala lepa. Grazie, davvero, Giulie. E ora, collega... Hvala lepa, kolega Ljubat. Uh, Hvala lepa, gospa predsedajoča. Mi pozdravljamo to poročilo oziroma uh, to mnenje in pa povdarek na ruski propagandi. To je zelo relativno Mislim sicer, da ruska propaganda ni bila odgovorna za to, kar se je dogajalo na nizozemskem, ampak referenca na neodvisne medije je izredno pomembna. To ne pomeni nujno, da moramo sedaj izvajati pro-EU propagando. Mislim, da je komunikacijska strategija Evropske unije takšna, da mora eh, pošiljati pozitivna sporočila o Evropski uniji in da se mora boriti proti eh, dezinformacijam in pa napačnim informacijam, ki prihajajo iz Rusije. In čutim v tej razpravi, da je prišlo do eh, zmešnjave pri delu nekaterih kolegih, ki mislijo, da je treba širiti oziroma povdarjati naše poglede o Evropski uniji. Mislim, da bi bilo to mnenje deližno večje um, uh, podpore, če bi se osredotočili na propagando iz tretjih držav, iz Rusije in pa tudi iz drugih držav. Hvala lepa. Kolega Bil. Merci, Oziroma kolegica Bil. Euh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Imam vprašanje v drugem členu govorimo o dobrih in slabih eh, medijih. Eh, kako se bomo odločili, kateri mediji eh, so dobri in kateri so slabi, kajti mislim, da te situacije ne ocenjujemo vsi enako. To besedilo je usmerjeno predvsem zoper Rusijo. EU pa nima nobenih zadržkov pri sodelovanju s Turčijo, kjer ovirajo svobodo govora in pa uh, svobodo medijev. Eh, Turčija eh, je preprečila ogled televizijskega programa Putnik v Turčiji, gre za ruski program. Poleg tega ni imela zadržkov tudi pri vložbi pritožbe zopr urednika televizijske hiše ARD. Eh, torej, eh, pretekli eh, teden sem uložila predloge sprememb, ki pa jih nekateri kolegi niso želeli upoštevati. Mogoče se ne strinjate z mamo, ampak imam pravico povedati svoje mnenje, kot bi dejal Volter. E, kolega Tom. Najlepša hvala. Kolega Tom. Kolegica. Eh, Hvala lepa, kolegice in kolegi. Vsi a, eh, dnevno spremljamo evropske medije. E, moja materinščina je ruščina in zato berem ruske medije. Sem pa nekdanja novinarka in ta tema me skrbi. Torej, slišali smo številne zgodbe, ki eh, v medijih, ki so zelo nepravilne, prihajajo do številnih napak. Eh, številni Rusi ne zaupajo zahodnim medijem. In v, v ruskem režimu imajo neko spletno stran, kjer lahko vsi berete uh, prevode uh, iz zahodnih medijev uh, um, in sicer o člankov o Rusiji. In ti, so, um, ti pogosto vsebujajo številne napake. Uh, imamo tudi veliko ideološko motiviranih uh, člankov. Zato mora komisija izboljšati sistem obveščanja o evropskih dejavnostih tudi v Rusiji. Torej, eh, ta eh, komunikacijski tim vzhod eh, je sicer dobra pobuda, ampak lahko bi jo še izboljšali. Strenjam se, ruski mediji so postali propagandna mašinerija, ampak mi proizvajamo točno isto. Poglavitni poudarek tema tima bi moral biti na tem, da na neutralen in zaupanja vreden način poroča sicer uh, se ta vir informacije ne bo, ne bo eh, mogel kosati z eh, ruskimi mediji. Mi ne moramo izvajati naše propagande. Ne moramo tudi cenzurirati spleta. Nasprotno, mi moramo uh, zmagati uh, tako, da smo odprti. In žal imamo grožnjo um, radikalizacije in pa terorizma v uh, mla, uh, mladih v Evropi in tega dokument ne odraža. Moramo se boriti proti um, propagandi iz Rusije, ampak kaj pa druge stvari, kaj pa druge države? če ne bomo uh, omogočili jezika manjšin, potem bo nekdo drug govoril v njihovem imenu. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gre za zelo uh, pomembne teme. Kolegica Šojdrova je naslednja na vrsti. Hvala lepa. Rada bi se uh, zahvalila uh, poročevalcu za mm, to mnenje. Vsak bo imel seveda svoje mnenje. Toda Imam določene izkušnje. 25 let sem živela v državi, eh, kjer sem bila pod vplivom ruske propagande in vem, kako nevarno je to. Sedaj poskušamo poiskati instrumente, kako bi se zoprstavili ruski propagandi. Gotovo bo težko izbrati dober inštrument. Tako Eh, da ga bomo lahko vsi podprli. Potrebujemo resnične informacije, potrebujemo neodvisne medije in neodvisen tisk. Naj poudarim, da bomo eh, na plenarnem zasedanju glasovali tako, da bomo torej zglasovali laks nagrado. Imamo posebni eh, predlog, da bi um, uh, znižali vrednost te nagrade. Ampak jaz bi rekla, da je to pravi kanal za podporo tem stvarem, kajti to je nagrada za visoko kakovostne filme. In sedaj razpravljamo o tem, uh, ali bi sploh morali imeti to nagrado. Mislim, da bi morali uh, uh, Lux Prize uh, nagrado za filme podpreti, kajti Na ta način lahko okrepimo zavedanje o evropskih vrednotah. Govorili smo tudi za neodvisnimi mediji iz Krima in slišali smo, da ljudje, ki bi radi izražali neodvisne eh, mnenja, eh, eh, so potem žrtve izgona in da je propaganda na Krimu zelo, zelo močna in ljudje se ne morejo zoprstaviti tej propagandi na Krimu in uh, ti ljudje so morali potem zbežati iz Krima. Torej, podprla bom to poročilo. Hvala lepa. Yes, general, Hvala lepa. Mislim, eh, da je zelo pomembno, da razlikujemo med propagando in kritiko. Zato mislim, da je pred nami zelo težka naloga in zato mislim, da moramo biti izredno previdni. Res je, da obstaja ruska propaganda. To vemo. In Putin je zelo jasno povedal, da bi rad destabiliziral Evropsko unijo. Ampak kakšen bo naš odziv? Politični odziv mora biti ta, da smo našli dobre rešitve za evropske državljane, in da Evropska unija eh, pomaga eh, pri reševanju problemov. To je najbolj priprečljiv um, pristop za to, da bi lahko se zoprstavili propagandi. Ne strinjam se s tem, da je ruska uh, propaganda odvisna za izid nizozemskega referenduma. Mislim, da je šlo tam bolj za notranje stvari. Uh, ki so pripeljale do eh, takšnega rezultata. Torej, da, izredno pomembno je, da dajemo dobre informacije in da podpiramo neodvisne medije v eh, sosedstvu Evropske unije, to pa velja tudi za Evropsko unijo, tudi tu moramo veliko storiti kajti mediji se um, koncentrirajo in pa v nekaterih evropskih državah nimamo dovolj um, večstranskosti. Tako da imajo Ljudje morajo imeti občutek, da imajo na voljo cel, celo paleto informacij in da obstajajo svobodni mediji. Dobro je, da spodbujamo neodvisne novinarje v Evropski uniji in da damo novinarjem iz sosednjih držav možnost za prakso eh, in da um, ti lahko sodelujejo za mediji, ki imajo sedež v Evropski uniji. In dobro je da, je, da se sedaj spletna stran službe za zunanje delovanje nudi tudi v ruskem jeziku, tako da eh, rusko govoriči državljani in ljudje lahko dobijo informacije tudi v svojem jeziku. Da pa bi rekli, da je sedaj ogrožena svoboda tiska, sedaj si moramo pogledati to, kar se dogaja v Turčiji. In ne smemo se uh, omejiti zgolj na Rusijo. Tukaj so še številna druga vprašanja, ki bi jih morali zajeti v uh, to poročilo. Hvala lepa. E, or... Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo z gospod Zver. Ne? Gospod Huntis, gospod Zver in potem gospod Amato. Simfonom. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Strinjam se s pripombami številnih kolegov. Torej, kakšen je naslov tega mnenja? To se sliši, kot da bi govorili o vojni. Tukaj piše propaganda. Mm, to je že koliko vprašljivo da smo uvedli ta pojem. Torej, ne želim uh, povedati, da sploh ni propagande z vseh strani, ampak recimo tako. V zahodni Evropi to eufemistično imenujemo komunikacija. In to mnenje um, ustvarja nekako vzdušje, kot da bi šlo za vojno. To je povezano tudi za Ukrajino in pa za odnose med Evropsko unijo in Rusijo. No, seveda zasleduje Rusija svoje lasne cilje, tako kot jih tudi Evropska unija. Ampak. Konec koncev sem prišel do sklepa. Mislim, da nismo ogroženi. Evropska unija ni ogrožena zaradi kakršnekoli ruske propagande. Če bi bilo tako, ja, kaj ne rečem. tisto, kar te lahko ogroža, je resničnost. Evropska unija v zadnjih letih ni bila najbolj solidarna, tudi kohezije ni bilo, ni bilo spoštovanja do suverenosti narodov, ampak ali moramo sedaj govoriti o ruski propagandi? Drage kolegice in kolegi, če je Evropska unija ogrožena, potem jo ogroža resničnost, re, eh, realna situacija. Če se želimo lotiti tega problema, potem si moramo pogledati, kako bomo oblikovali politiko Evropske unije, tako da bomo dosegli tudi državljane. In potem sem želel povedati še nekaj drugega. Seveda, obstaja ruska propaganda, ampak morda bi morali o tem še enkrat razmisliti. Zlasti to velja za tiste, ki prihajajo iz vzhodne in srednje Evrope. V hladni vojni smo imeli različne režime. In Putin je pravzaprav tudi kapitalist, ampak nekoliko drugače usmerjen. Treba je pogledati, za kakšne interese tukaj gre. Tukaj gre za državne interese, samo po sebi umivno. Zato mislim, da bi si morali prizadevati za to, če želimo, da se širijo vrednote Evropske unije in tako naprej, da spremenimo politiko. In eh, ni se treba osredotočati toliko na propagando. In to je tudi nekoliko svetohlinsko, ali ne? imamo propagando iz različnih držav, naprimer imamo eh, propagando v Turčiji, proti Evropski uniji in tako naprej. In na to se nismo odzvali. No, to sem želel povedati. Bojim se, da je. Da, eh, tukaj želimo nekoliko resnični problem poriniti obrob. Prosim, da se držite dveh minut. Kolega Zverem, potem kolegica Damata. Hvala za besedo nekoliko sem presenečen nad nekaterimi razpravami o tej temi. Jaz bi rad, eh, se zahvalil kolegu, ki je pripravil tako, eh, dobro mnenje, eh, in, in uporabil prave besede za resnične probleme, s katerimi se sooča Evropska unija danes. Dejstvo je, da je Rusija, zlasti Putinov režim izgubil status partnerja z Evropsko unijo da nam je Rusija z ustvarjanjem novih in novih težav, tudi z tako imenovanimi zamrznjenimi konflikti, zrušila vzhodno partnerstvo, torej neko politiko, ki jo je Evropska unija imela do vzhodnih držav, ki jih je poskušala v skladu z željami prebivalcev približati Evropski uniji. Vemo, kakšne težave eh, je Eh, Rusija povzročala v Siriji, ki je spodbujalo dodatne nove in nove valove beguncev, ki so potem bežali v Evropsko unijo. Skratka, eh, pred nekaj leti je bilo to v medijih, eh, so celo Nemci izražali zaskrbljeno zaradi povečane, izrazito povečane dejavnosti ruskih obveščevalnih služb na področju Evropske unije, zlasti pa Nemčije. Skratka, imamo opraviti z nekom, ki ta hip ne kaže nobenih znakov prijateljstva z Evropsko unijo, ampak nasprotno, ki poskuša destabilizirati Evropsko unijo. In propaganda je popolnoma pravi izraz. Omejuje se zgolj na mehko varianto boja proti eh, Evropske unije oziroma za destabilizacijo Evropske unije. Zato menim, da je eh, to, kar je zapisal kolega, popolnoma eh, prav, v eh, nekaterih točkah bi lahko bil še, bil še lahko še ostrejši. Eh, tudi ne samo v medijskem področju, ne samo v javnih komunikacijah, tudi na ravni politike je čutiti večji vpliv eh, Rusije še zlasti na skrajni levi in skrajni desni politični polobli. Ne na zadnje, tisti, ki se zdaj drugič ali večkrat v Evropskem parlamentu, lahko vidite razliko med sedanjim sklicom ki se je oblikoval eh, v času krize, kjer so eh, levi in desni ekstremi eh, prevladovali v prejšnjih evropskih volitvah. Torej, kakšna je razlika primerjavi z prejšnjimi sklici Evropskega parlamenta, kjer ni bilo, bi temu rekel, tako velike podpore za tiste, ki ne želijo Evropi nič dobrega. Um, kolega Zamato. Kolegica D'Amato, najlepša hvala, gospa predsednica. Sem eh, poročevalka v senci za to poročilo in to je moja prva naloga v tem odboru. Dobrodošli. To poročilo predstavlja odziv Evropske unije v boju eh, zoper propagando strani tretjih držav. Še prav posebej se mnenje osredotoča na Rusijo. Vse skupaj izhaja iz eh, zahteve Evropskega sveta eh, iz marca 2015. Odločiti se moramo, kaj storiti, seveda v skladu z pogodbami Evropske unije. Člen 21 je izjemno jasen. Evropska unija naj bi po svetu uspodbujala demokracijo, spoštovanje človekovih pravic in pa temeljnih svoboščin, spoštovanje človeškega dostojanstva, eh, načela enakopravnosti in spoštovanje eh, listine o temeljnih človekovih pravicah. Zaradi tega eh, se je eh, potrebno eh, boriti zoper propagando in pa podajanje napačnih informacij. Ampak na to se je potrebno boriti na pravi način. V skladu s tem morajo biti politike držav članic, pa tudi politike Evropske unije, ko gre recimo za. Uh, velike izzive, kot eh, je begunska kriza ali pa ko gre eh, za odziv na eh, situacijo na Bližnem vzhodu. Enako velja tudi, ko govorimo o spoštovanju človekovih pravic na severu afriškega kontinenta. Potrebno je zagotoviti neodvisnost tistih, ki poročajo o gospodarski situaciji in o spoštovanju človekovih pravic znotraj Evropske unije. Hkrati je potrebno uskladiti tudi zunanje delovanje Evropske unije. Države se pojavljajo eh, pri zagotavljanju neodvisnosti medijev, še prav posebej v nekaterih državah članicah Evropske unije. Eh, to je pred nedavnim eh, pokazalo tudi poročilo organizacije Novinari brez meja. Moj eh, prispevek eh, k temu mnenju je, da je nesprejemljivo eh, dovoliti kakršnokoli nespoštovanje človekovih pravic. Ne smemo dopustiti nespoštovanja temeljnih pravic, ki ogrožajo dostojanstveno življenje. Najlepša hvala. Ste eh, še enkrat dobrodošli. Eh, ste eh, nadomestna članica skupine EFDD. Petra Kamerevert. Hvala lepa. Posem se strinjam s kolegico Trubel in tudi sama bi nas rada posvarila pred tem, da sedaj o tem mnenju govorimo zgolj proti Rusiji. Mislim res, da imamo znotraj Evropske unije in zunaj Evropske unije dovolj razlogov za to, da razmišljamo o propagandnih mehanizmih. V mislih imam Turčijo, v mislih pa imam tudi prizadevanja islamske države v Evropi, ki želijo eh, razširiti svoj vpliv v Evropi preko propagande. Mislim, da moramo storiti domače naloge tudi doma. Tudi v Evropi ni posod zagotovljena medijska eh, svoboda. Kolegica Trupel je že omenila uh, tendenco k, k koncentraciji medijev. In tudi v zvezi eh, s tem moramo kaj postoriti. V Nemčiji poteka zelo burna razprava o lažnem tisku. In eh, izginja zaupanje v sicer, dobro, v sicer dobre novinarje. Seveda je usposabljanje o konkurenci medijev zelo pomembna stvar. Potrebujemo pa tudi zelo dobro in visoko kakovostno izobraževanje novinarjev. E, potrebujemo tudi zelo široke informacije o medijskem trgu. Sem proti temu, da se e, to mnenje osredotoča zgolj na probleme z Rusijo. Mislim, da bi morali zajeti tudi druge vidike. In razmisliti bi morali o tem, da če imamo spletno stran Evropske službe za zanomnje delovanje v ruščini, da bi to stran dali na razpolago tudi v arabščini ali pa morda v tuščini. Tudi to bi bila morda ena možnost za to, da bi vzpostavili ravnotežje informacij v tej ali oni državi. Mislim, da moramo imeti pred očmi celovito podobo. Vem, da imate številni uh, v tej dvorani izkušnje z rusko propagando, ampak ne moramo se osredotočiti zgolj na to. Ne smemo izgubiti celotnega pregleda, tudi v tem mnenju ne. Hvala lepa. To je bilo pomembno pojasnilo, kolegica Ferhajen. Um, Rada bi se navezala na Petro. Seveda, v tem mnenju ne more iti zgolj za rusko propagando. Gre zlasti za verodostojnost in neodvisnost medijev in to moramo trajnostno ohraniti. Problem se pojavi tam, kjer um, imamo propagando, ki uh, se pojavlja v preobleki svobodnih medijev in poskrbi za to, da. Eh, politiki eh, izgubijo zaupanje. Tukaj imamo tudi lažni tisk in tako naprej. Torej, mi, eh, propaganda poskrbi za to, da se lažni tisk ukrepi. Svobodni mediji. To je tisto, kar potrebujemo. Ampak um, spodkopovanje eh, verodostojnih medijev, to se dogaja ta hip v Evropi. Kako pa je za medijsko svobodo v naših državah članicah? Kakšni so trendi, če se vlada, naprimer, eh, s čim ne strinja? Potem poroča o svojih stvarih, ki jih navzven predstavlja kot edino resnico. Morda se dogaja tudi to in paziti moramo na to, da ne bo Evropa uganjala svoje lastne politične propagande. To počnejo vlade. In ne smemo um, uh, Evrope predstavljati tako, kot si jo mi predstavljamo. Mediji morajo biti res svobodni in neodvisni in to moramo zagotoviti na ravni Evropske unije. Zagotoviti moramo to, da bodo okvirni pogoji vseh držav članicah takšni, da bomo imeli um, uh, uh, možnost, da bo vsak lahko izražal svoje mnenje, brez omejitev. In ni treba, da gledamo samo na vzven. Namreč to, kaj pluskne iz tretjih držav v Evropsko unijo, uh, ampak moramo eh, paziti tudi na to, kakšno je stanje neodvisnih in svobodnih medijev v Evropski uniji in imeti moramo pogum, da povemo, kaj gre in kaj ne gre, kar se tiče svobodnih in neodvisnih medijev. Po mojem mnenju so takšni mediji še vedno eden najpomembnejših eh, stebrov za demokracijo. Mediji morajo, biti, eh, morajo obveščati eh, neutralno, neodvisno in pa um, večstransko. Hvala lepa. Najlepša hvala za ta poudarek. Še zadnji je na vrsti kolega Venta, potem pa komisija. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Današnja razprava povsem jasno kaže, kako pomembno je to mnenje. Čestitati moramo gospodu Zdrojevskemu, da se je sploh lotil te teme. Vsaj poskušal je najti način, kako bi lahko rešili ta problem. Današnji mediji kažejo, kaj se dogaja v Evropi, tudi iz kritičnega vidika. Včeraj smo v tem odboru razpravljali o proračunu in govorili smo o programih, kot je naprimer ustvarjalna Evropa in drugi. Okvarjati bi se morali tudi za evropsko preteklostjo v okviru takšnih programov. Potrebujemo tudi več neodvisnih informacij. V številnih državah je govora o javnih medijih. Ali pa se ti predstavljajo kot nacionalni mediji in to vodi k temu, da postaja verodostojnost teh medijev manjša. Nekateri konflikti so bili zamrzneni, ampak najpomembnejši konflikt, torej migracijska kriza, vodi k temu, da se Evropska unija v medijih prikazuje na negativen način. Potrebujemo takšne informacije oziroma takšne medije, ki eh, bodo omogočali, da bomo dobili več um, verodostojnih informacij in potem bomo tudi bolj kritični. V preteklosti eh, smo imeli pojave, ki jih je omenila naprimer gospa Šojdrova. Priča smo bili veliko propagande in obstajali so tudi uh, poskusi za vplivanje od zunaj. Zato bi rad povdarjal, da je že iz tega vidika to mnenje zelo pomembno. Hvala lepa. Er... Evropska komisija. Carlos, najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa. Evropska komisija, eh, tesno sodeluje s eh, službo za zunanje delovanje, eh, sodelujem z kolegom iz strateške komunikacijskega tima Vzhod. Bolj moramo spodbujati politike Evropske unije. Pregled, ki smo ga izdelali, poudarja, da bi lahko izboljšali komunikacijske strategije. Eh, za vlade, tako da bi lahko bolje razumeli javno mnenje in eh, tako da bi preko kampanj lahko obrazlagali tudi eh, reforme. Tukaj gre za zelo pomembne inštrumente, kot je naprimer Evropski inštrument za demokracijo in človekove pravice in pa inštrument za stabilnost. Mediji so lahko eden od zelo pomembnih elementov projekta. Osredotočamo pa se tudi na medijski pluralizem, medijsko svobodo, podporo strokovnega dela novinarjem. Imamo tudi podporo za javne radiodifuzijske hiše in pa za etične standarde medijev. Podpiramo tudi lokalne medijske pobude. Te dejavnosti so pomembne, poteka pa tudi že delo na terenu regionalna podpora se, pot, se osredotoča na novinarje in pa na spremljanje medijev in pa na medijski zakonodajni okvir. O Ruski federaciji sami imamo programe za neodvisnimi mediji, tako da bi predstavili, kaj EU počne v Rusiji. Um, delegacije Evropske unije upravljajo dejavnosti na terenu. Evropska komisija tudi financira uh, diplomacijske dejavnosti. Uh, Eh, tako da eh, prenašamo informacije v, eh, v, v javnost v Rusiji. Razvili smo program, ki bo imel 19 milijonov evrov in bo tekel 4 leta. Tukaj gre za um, informacije, ki bodo potekale v več smerih. Gre za komunikacijske in kampanje in pa kampanje senzibili, za senzibilizacijo. Informacije bodo na voljo tudi v ruskem jeziku. Tukaj imamo tudi medijsko vozlišče, preko katerega podpiramo novinarje iz vseh sosedskih območij pri tem, kako oni poročajo o Evropski uniji in sicer zagodavljamo tudi usposabljanje. Pričakovani rezultati so takšni, da bomo usposabljali 700 novinarjev in da eh, bomo dosegli številne medije in pa številne tistih, ki se ukvarjajo s tem poklicom. Ruski novinari eh, bi se lahko pridružili temu delu. Torej, Open Media Hub je eh, torej, program za izgradnjo zmogljivosti in zagotavljali bomo tudi usposabljanje za medijske menedžerje. Media Hub bi probal zagotavljati tudi kakovost izmenjenih informacij in eh, to bomo, zadeve bomo spremljali tudi potem, ko se bo projekt že zaključil. Jeziki bodo angliščina, francoščina, ruščina in arabščina. Eh, novinarje bomo povabili v medije, ki imajo sedež v Evropski uniji, tako da bi zagotovili izmenjavo najboljših praks. Potem so tukaj še štipendije za študente in pa za eh, mlade novinarje. To bomo financirali iz programa um, Obzore 2020 in pa iz Erasmus. Eh, socialni mediji se bodo tudi uporabljali, ko se bodo razširile informacije o Evropski uniji v sosedstvu Evropske unije. Hvala lepa. Grazie per questo importante. Najlepša hvala za eh, ta zanimiva pojasnila. Preden eh, dam eh, besedo poročevalcu, naj izpostavim le nekaj točk, ki se mi zdijo pomembne. To je zelo pomembno mnenje. In glede eh, na eh, problematiko je zelo pomembno, da ohranimo eh, ravnotežje. To so povedali tudi številni kolegi. Zahvaljujem se za to mnenje. To je mnenje na poročilo odbora AFET, ki je pristojni odbor. Nanaša se tako na sosedsko politiko, kakor tudi na politiko komunikacije. Že večkrat smo povdarili, da je komunikacija zelo pomembna za izboljšanje verodostojnosti, neodvisnosti in pa eh, za sodelovanje eh, novinarjev eh, tretjih držav, predvsem sosednjih držav. Seveda bi rada zajela v tem mnenju širok spektr različnih stališč, kajti kot je eh, bilo že prej eh, izpostavljeno, je zelo pomembno, da je platforma Evropske unije na voljo tako v ruščini, kakor tudi v arabščini. Veliko zanimivih izkušenj smo zbrali tudi pri eh, izgradnji institucij, vzpostavitvi demokracije, okrepitvi načela pravne države in eh, Radiotelevizijske hiše Evropske unije je eh, sodelovala tudi z javnimi eh, televizijskimi hišami, recimo v Tuniziji, pred volitvami. In uh, tudi v okviru teh programov se je uporabljala propaganda, zaradi tega je zelo pomembno sodelovanje z mediji. In potrebno je spostaviti tesnejše partnerstvo z Evropo. Erasmus Plus in obzorje 2020 sta dva programa, ki sta ravno tako izpostavljena. Eh, potem pa je tukaj še eh, sodelovanje na področju eh, kulture. Tudi v okviru teh sredstev je potrebno najti dodatna sredstva za preprečevanje propagande, kajti to je po mojem mnenju zelo pomembno za sodelovanje in pa za zagotavljanje varnosti. Res je, kot so povedali nekateri kolegi, da v našem odboru ne smemo eh, pozabiti, kajti to zadeva tudi nas, da ne smemo pozabiti na pomembno vprašanje verodostojnosti. Kolegica Damato, kolegica Trupel in drugi so to eh, poudarili. Zagotoviti moramo pluralizem, svobodo izražanja in pa razprošenost medijev. Hkrati pa moramo preprečiti zastraševanje in to tudi znotraj Evropske unije. To je izjemno pomembno in zato smo imeli eh, tudi eh, posebno eh, sejo ob sodelovanju Evropske komisije in pa predstavnike eh, medijev eh, in gre za zelo občutljiva vprašanja, ki jih številni poznamo in zato je pomembno, da na to upozarjamo. In še zadnja točka. Mislim, da moramo pozornost posvetiti tudi temu, da propaganda ali pa napačno predstavljanje eh, različnih eh, vidikov ne povzroči radikalizacije ali pa eh, tujih borcev znotraj Evropske unije. Tudi na tem področju si je potrebno prezidevati, kajti tukaj ne gre zgolj za enodimenzionalno sodelovanje, ampak gre za vzajemno sodelovanje potrebno je sodelovati z eh, partnerji v drugih državah, ki mogoče drugače gledajo eh, na eh, situacijo v Evropski uniji kot mi. Komunikacijska strategija Evropske unije mora biti ustrezno zastavljena, tako da bo lahko odgovorila na vse te izzive. In tudi to mislim, da je potrebno povdariti. Najlepša hvala vsem kolegom, ki so sodelovali v tej razpravi. Gre za izjemno občutljivo eh, in eh, za izjemno pomembno temo. Kolega Zdrojevski. Ne bom ukrival, da imam enak problem. Najlepša hvala. Vendarle imamo problem. Če problema ne bi bilo, potem ne bi imeli tega mnenja. In eh, ta problem je izjemno resen. Želim povdariti, da je to mnenje na poročilo odbora AFET. To je le mnenje. In to mnenje eh, se mora osredotočati na naše pristojnosti. Ne moremo pripraviti poročila, ki bi posegala v pristojnosti drugih odborov. Naj se osredotočim na eh, tri temeljne točke. Najprej naslov. Eh, v naslovu ne navajamo eh, Rusije, govorimo o tretjih državah. Govorimo o propagandi strani tretjih držav, torej s tem mislimo tudi na Turčijo, arabske države in druge države. Upoštevati moramo tudi izraz propaganda. Pri propagandi ne gre zgolj za posredovanje napačnih informacij. Potem bi bila eh, propaganda neuspešna. Propaganda je uspešna le, kadar predstavlja tako resnične, kakor tudi neresnične informacije. ne gre eh, zgolj za eh, sovražno eh, propagando strani Rusije. Seveda niso potrebni eh, proti ukrepi eh, na sovražne ukrepe strani tretjih držav, ampak rad bi dodal še naslednje. Strinjam se z govornico, ki je dejala, da je zelo pomembno zagotoviti neodvisnost novinarjev. Potrebujemo spletne strani, eh, ki bodo zagotavljale informacije v različnih jezikih in eh, boriti se moramo proti sovražnemu govoru, še prav posebej na spletu. Rad eh, bi povedal še, da Moje eh, raziskave kažejo, da eh, se je eh, sovražni govor močno razširil v zadnjem času. Tukaj gre. Za sovraštvo na osebni ravni, pa tudi za poklicen sovražen govor in temu se moramo upreti. To je zelo velik izjiv sovražen govor eh, postaja eh, torej že poklicna dejavnost. In še eno točko želim poudariti v odboru AFET, pa tudi v pododboru SEDE, pogosto govorimo o hibridnih vojnah. Ta izraz eh, že ima tudi svojo definicijo, ampak ne smemo pozabiti, da je v primeru hibridnih vojn zelo pomembna eh, tudi propaganda, ali so vojaki v Donbasku ali ne. Kako označiti eh, preključitev eh, Krima? Ali gre za prevzem, za preključitev? Torej, tudi z jezikom sem se ukvarjal tudi iz eh, profesionalnega vidika, glede na svojo preteklost. In eh, ruska propaganda ne bi bila uspešna, če bi bila uspešna, ne bi uh, bilo uh, te uh, kampanje, uh, propagande. Tukaj ne gre uh, za napačne informacije, gre res za propagando. Nizozemski referendum ni bil le rezultat uh, propagande. Seveda je propaganda igrala pomembno vlogo, ampak rezultat tega referenduma je povezan z različnimi razlogi. Tukaj ne moremo pa enostavljati. In še nekaj vidiko. Ne smemo pozabiti, da tudi naš odbor uporablja eh, določen način izražanja. Biti moramo seveda kritični, hkrati pa moramo biti odprti in strpni poskrbeti moramo, da bomo bolje seznanjeni in da se bomo znali upreti propagandi. Izobraževanje mladih je zato še toliko bolj pomembno. Znati moramo tudi izraziti kritike, eh, kajti le na ta način se bomo lahko borili proti eh, propagandi. Opreti se moramo na svoje pristojnosti in povdariti moramo, da gre eh, tukaj res za velik problem, ki ga ne smemo podcenjevati. Najlepša hvala. Hvala lepa. Kolega Zdrojevski, seveda izobraževanje igra pri tem ključno vlogo in zato je to seveda zelo pomembno mnenje vsi poročevalci v senci eh, vas seveda podpirajo. Naj vas spomnim, da je rok za ložitev predlogov sprememb 2. Eh, maj do 12. ure. Še enkrat najlepša hvala eh, komisiji. Sedaj pa prehajam k zadnji točki na dnevnem redu. Stefano Maulo je pripravil to poročilo. Uporaba frekvenčnega pasu 470 do 790 MHz v Uniji. Zelo dobro vemo, da je odbor predlagal skupen okvir za uporabo tega frekvenčnega pasu. Želimo uskladitev tehnologije in potrebujemo tudi ustrezno usklajevanje v prehodnem obdobju to. Poročilo se ukvarja z eh, to temo, kaj ti zelo dobro vemo, da je prvi predlog eh, določil eh, obdobje uvedbe do junija 2020. Poročevalec bo seveda eh, imel pomoč eh, poročevalcev v eh, senci. In mislim, da je to tema, ki je zelo pomembna za naš odbor, predvsem zaradi posledic, ki jih ima uporaba tega frekvenčnega pasu za posredovanje informacij. Tako, besedo dajem kar kolegu Mavlu za predstavitev tega poročila. Mm, Hvala lepa. Kratek uvod. Eh, dejali ste, da je to zelo pomembno mnenje. Frekvenčni pas, ki se trenutno uporablja za digitalno televizijo. Um, je frekvenčni pas 470 do 694. Tukaj gre za prenos eh, mobilnih eh, podatkov eh, in seveda se je ta prenos okrepil, kar povzroča več, vedno večjo obremenjenost omrežji. Evropska komisija predlaga uravnotežen pristop, Eh, in želi uskladiti uporabo frekvenčnega pasu eh, in sicer eh, na 790 MHz. Pri tem je potrebno upoštevati usklejene tehnične zahteve in zagotoviti ustrezno prehodno obdobje. Ta Frekvenčni pas 790 MHz eh, naj bi bil vzpostavljen do junija 2020, kot ste že dejali. Prosim, če govorite nekoliko počasneje, pravi predsednica. Evropska komisija eh, si je zastavila eh, dolgoročne prednostne naloge, poleg tega pa je izbrala tudi prožen pristop k uporabi frekvenčnega pasu. Želijo upoštevati tudi različne frekvence, eh, ki se uporabljajo eh, pri eh, televiziji. Eh, Evropska komisija je zagotovila določeno prožnost, poročevalec oziroma poročevalka se je odločila, da bo eh, spoštovala poseben eh, karakter audiovizualnih storitev in se je osredotočila predvsem na tri eh, točke. In sicer na uvedbo tega novega frekvenčnega pasu, na prehodno obdobje in na storitve, ki se nahajajo izven tega frekvenčnega pasu. Eh, to je pomembno predvsem za eh, tiste eh, države članice, kjer je digitalna televizija temeljni kanal. Francija in Nemčija sta že zagotovili frekvenčni pas 700 MHz, medtem ko bo Švedska to storila v prihodnih letih velika večina držav članic pa je napovedala uh, licence za ta frekvenčni pas uh, in uh, že zdaj lahko ugotovimo, uh, da uh, bo rok presegel uh, juni 2020. Evropska komisija je eh, torej državam članicam zagotovila dodatno prehodno obdobje in to prehodno obdobje bodo morale določene države članice zagotavo uporabiti. Poročevalka predlaga, da bi bil torej končni rok eh, december 2022. Eh, Na ta način bi imele vse države članice dovolj časa, da uvedejo frekvenčni pas 700 eh, eh, MHz. In eh, na to se nanaša tudi moje mnenje. Prožnost bo omogočila uvedbo teh tehničnih storitev za digitalne audiovizualne storitve. Imam že mnenje iz leta 2015 uh, eh, o eh, radijskih frekvencah in uh, to mnenje sem se oprl tudi pri pripravi uh, svojega mnenja. poročevalka meni, da eh, prožnost eh, ni potrebna v eh, tem obdobju in o tem govorim tudi v svojem menju v okviru četrte točke. Za digitalne storitve bi morali frekvenčni pas 700 MHz uporabljati vsaj do leta 2030. Potrebno je pripraviti tudi ustrezne študije in uh, zastaviti si moramo uh, dolgoročne cilje. Pri tem uh, je pomembno spoštovati tudi mnenje držav članic. Predlogi so seveda v uh, skladu uh, z zaključki 20, poročila številka 20, 25 in 30. In Seveda eh, se je potrebno ukvarjati tudi z stroški eh, tega eh, prehoda, kajti zaradi tega bo potrebno spremeniti zemeljske povezave, poleg tega bo potrebno spremeniti tudi naprave, ki jih uporabljamo doma. In to seboj seveda prinaša ustrezne stroške. Poleg tega se je pokazalo, da bi lahko prišlo tudi eh, do moten v 700 MHz eh, pasu in eh, te interference, te motne je seveda potrebno preprečiti. Potrebno pa je zagotoviti tudi posredno in pa neposredno udeležbo. Države članice more zagotoviti zadostna eh, sredstva eh, za prehod na, to, eh, na ta nov frekvenčni pas, preprečiti morajo motnje v prenosu. lahko bi prišlo tudi eh, do eh, škodljivega vpliva pri uporabi 700 eh, MHz pasu na prenos v nižjem frekvenčnem pasu. Najlepša hvala. To mnenje je bilo pripravljeno pravočasno. In to je pomembno seveda za vse evropske televizijske hiše, potrebujemo enoten evropski sistem. Sedaj pa gospa Kamerevert. Ja, dank, ganz dank. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi kolegu Malu kaj ti mislim, da gre eh, za zares izjemno dobro poročilo, lahko povsem eh, podprem eh, kolega in že vnaprej se mu zahvaljujem za dobro sodelovanje. Mislim, da je kolega izpostavil vse pomembne točke za naš odbor. Vedno znova se osredotoča tudi na mnenje iz leta 2015 in Eh, opira se tudi na eh, poročilo Lami in to je bilo zelo uravnoteženo poročilo. Tudi jaz menim, eh, da klauzulo prožnosti, da moramo klauzulo prožnosti ustrezno spremeniti, tako da ne bomo dali eh, državam članicam eh, blanko čeka za odvzem eh, frekvenc radijskim in televizijskim hišam. Seveda je pomembno, da se ukvarjamo tudi z stroški prehoda na 700 MHz frekvenčni pas. V zvezi s tem že imamo izkušnje, tudi eh, zaradi priprave poročila, ki smo ga sprejeli v prejšnjem sklicu. V številnih eh, državah članicah eh, se je pokazalo, eh, da stroški niso bili ustrezno upoštevani in pokriti. In potrebno je torej zagotoviti zadostna sredstva za prehod na ta novi frekvenčni pas. tukaj je potrebno misliti predvsem eh, na vsa majhna gledališča, ki uporabljajo brezžične mikrofone in ki so se morala odreči eh, novim oziroma odreči pasovom, ki so jih eh, doslej uporabljale. Seveda pa eh, so morala tudi ta gledališča sprejeti eh, stroške eh, prehoda na novo tehnologijo. Torej, to je res pomembno in to smo že zahtevali kot odbor za kulturo. In kot odbor za kulturo moramo vplivati na odbor ITRE, ki. Eh, v katerem se pripravlja poročilo na to temo. Že v prejšnjem sklicu sem si za to uh, prizadevala in uh, odbor ITRE nam je uh, dejal, da prizemne televizije kmalo sploh več ne bomo potrebovali, kajti uh, vsi bodo gledali brežično televizijo. Uh, Eh, mislim, da moramo eh, to preprečiti in zato eh, bi bila zelo vesela, če bi delovali enotno in kot odbor za kulturo izvajali pritisk tudi na odbor ITRE. Ne vem, ali bodo tokrat spet tako trmasti kot v primeru prejšnjega odbora. Mislim, da mora odbor ITRE najti ustrezno rešitev tudi za prizemno eh, televizijo. Eh, to eh, moramo zagotavljati še naprej, kajti ta prizemni sistem ravno tako potrebuje prihodnost in to prihodnost je potrebno zagotoviti do leta 2030 in sicer v frekvenčnem pasu pod 700 MHz. Razmišljati pa je potrebno tudi o alternativah, zagotoviti je potrebno zadostna sredstva. To je pomembno uh, za uh, to, da ohranimo uh, in da spoštujemo uh, raznolikost mnen v Evropski uniji. Torej, najlepša hvala. Mislim, da ne bom uložila uh, predlogu sprememb, kajti to mnenje je že skoraj da popolno. Najlepša hvala. Helga Trüppel. No, se upravičujem. Lahko vi začnete, ker ste ženska, potem pa kolega. Sej ni problema, ne? Tudi jaz bi se rada zahvalila poročevalcu. Načeloma se tudi strinjam z njegovim mnenjem. Mislim, eh, da res njegovo mnenje vključuje vse pomembne točke. Strinjam se s tem, kar je povedala Petra Kamereverče. Enkrat bi rada poudarila, da. smo v zadnjih letih vedeli, eh, da se krepi eh, konkurenca eh, pri uporabi frekvenc na področju prizemne televizije. Odbor za kulturo je pri zadnji razpravi o frekvencah izpostavil, da so frekvence javna dobrina in mislim, da je to ključno mnenje, ki ga je potrebno izpostaviti tudi tukaj. Eh, Petra eh, je že dejala, da gre tukaj za nepodjetniški model in eh, z frekvencami moramo zagotoviti seveda gospodarnost, hkrati pa se moramo zavedati tudi, da frekvence niso le gospodarska dobrina, ampak tudi javna dobrina in zato moramo biti še prav posebej previdni. Vemo, da v številnih eh, državah eh, že eh, potekajo razpisi za licence, ampak ne v vseh in zaradi tega je potrebno zagotoviti zadostno prehodno obdobje. Prizemna televizija prevladuje v številnih državah članicah in ne smemo je ogrožati. Zato se strinjam tudi z pripravljalcem mnenja in pa z Petro Namreč, kar zadeva uporabo uh, frekvenčnega pasu pod 700 MHz, mislim, da je predlog komisije napačen. Mislim, da je prav uh, tudi, da navedemo Lamijevo poročilo in da uh, bi uh, naj uh, do leta 2030 uh, zagotovili razpožljivost uh, spektra pod 700 MHz, potem uh, po letu 2022 Eh, pa naj bi bil eh, že na voljo ta eh, frekvenčni pas 700 MHz, pri tem pa ne smemo ogrožati digitalne prizemne televizije. Naslednja pomembna točka je ravno tako v mnenju kolega Maula in sicer gre za splošno uporabo frekvenc. Evropska komisija je predlagala, da bi bila eh, zgornja meja 790 MHz, sedaj predlagajo, da bi to zgornjo mejo dvignili na 960 MHz, tako da bi lahko uporabljali celoten razpon. Eh, tudi to se mi zdi smiseln pristop. Mislim, da eh, predlogi sprememb ne bodo potrebni in za odbor za kulturo. Eh, je to eh, zelo eh, pomembno poročilo glede uporabe frekvenc in frekvenčnih pasov v prihodnosti. Zelo dobre argumente imamo, kar zagotavlja varnost svobode medijev v Evropski uniji. Seveda gre za tehnološki napredek, vendar pa je potrebno zagotoviti tudi preživetje digitalne prizemne televizije in, vsaj do, in sicer vsaj do konca leta 2030. Najlepša hvala. Grazie. Hvala lepa. Thank you, um, and thank you to... Hvala lepa, gospa predsednica, in hvala lepa tudi pripravljalcu mnenja za pripravo uh, tega uh, izjemno uh, tehničnega uh, mnenja. Mislim pa, da je to zelo pomembno mnenje tudi za uh, uporabnike in uh, čestitam pripravljalcu mnenja za pogum. Jaz sem uh, koordinator skupine EKR in uh, pogosto moram uh, pripraviti mnenje na različna poročila, ampak uh, pri pripravi tega mnenja sem pravzaprav užival. Uh, kot vemo, uh, je uh, prizemna uh, televizija najbolj razširjena v Evropski uniji. Uh, in uh, sicer za kar 100 milijonov uh, gospodinstv. Uh, Tudi v Združenem kraljestvu je tako in eh, zaradi tega je potrebno zagotoviti gladek prehod eh, na 700 eh, MHz pas, pri tem pa ne smemo dovoliti negativnega vpliva na potrošnike in na njihov dostop do tovrstnih storitev. Eh, kot smo slišali, eh, se pojavlja veliko praktičnih izzivov v številnih eh, državah članicah v povezavi z tem prehodom. EKR seveda podpira uporabo 700 MHz pasu in meni tudi, da je potrebno zagotoviti dovolj prožnosti v primeru, da bo prišlo do zamud. Najbrž bo potrebnega več časa za izvedbo na terenu. Skupina EKR eh, želi tudi spoštovanje načela subsidijarnosti, eh, ko gre za določenje spektra v državah članicah. Najboljši eh, način za ustrezno pokritost celotne Evropske unije je, da državam omogočimo določanje nacionalnega spektra. In mislim, da uh, so uh, tudi razprave v svetu uh, pokazale na to. Svet je izbral uh, sorazmeren pristop. Včeraj sem že poudaril, da moramo biti previdni, da ne povzročimo eh, nenamernih eh, posledic pri sprejemanju eh, zakonodaje. Ne smemo ovirati gospodarske rasti in države članice seveda morajo imeti možnost, da uporabljajo celoten spektr za tiste dejavnosti, za katere ta spektr potrebujejo lahko eh, bi govoril o politikih eh, in eh, o njihovem delu na tako izjemno tehničnih področjih, kot je to. Seveda, to ni tako zelo razborljiva tema, ampak delo je potrebno opraviti in zahvaljujem se pripravljacu mnenja za pripravo tega odličnega osnutka. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Huntis. Evkar Štokir je projedre. Najlepša hvala. Gospa predsednica, tudi jaz bi se rad zahvalil pripravljalcu mnenja za opravljeno delo. Strinjam se z glavnimi točkami. Dragi kolegi, to je ni tehnična tema. Eh, seveda je osnova tehnična, ampak če bi bila to zgolj tehnična tema, o tem ne bi govorili v odboru. Torej, o tej temi razpravljamo v odboru in to se mi zdi tudi zelo pomembno. Sem elektroinženir in se spoznam na te stvari, na tehnične zadeve namreč. Zakaj torej o tem eh, govorimo tukaj v odboru? Naj vam predstavim svoje mnenje. Frekvence oziroma uporaba frekvenc v celotnem spektru. Tukaj gre na vse zadnje za javno dobrino in eh, ta javna dobrina ponuja tudi določen potencial. Tukaj ne gre za proizvod, gre za možnosti. Upravljanje frekvenc strani eh, nacionalnih organov, strani Evropske unije in strani direktiv mora zagotoviti eh, izkoriščanje teh možnosti. Upravljanje strani posameznih podjetij, strani televizijskih hiš, radijskih hiš in tako naprej. Paziti moramo, eh, da eh, ne škodimo javnemu interesu, kar pa zadeva potrošnike. Eh, ta, ti potrebujejo ugodne in pa dobre storitve in to mora biti naše načelo, zato o tem tudi govorimo. Torej se je potrebno zastaviti tudi vprašanje, kako to področje konkretno uzakoniti. In na to se nanaša tudi predlog Evropske komisije če je to naše načelo, potem to mnenje podpiram. Rad pa bi povdaril še, da je pomembno, da pazimo tudi na eh, zagotavljanje konkurenčnosti. Digitalna televizija, radio, brezžični eh, telefoni, potrebujemo uh, natančno razdelitev frekvenc in kot parlament seveda ne moremo posegati v uh, konkurenco. Paziti pa je potrebno tudi na posamezne eh, kriterije. Zmeraj je potrebno eh, paziti, eh, da upoštevamo ta, kar sem že prej izpostavil. Pripravljalec mnenja. Se je tudi osredotočil na to, ne vem, ali je tu kdo strani Evropske komisije, zakaj potrebujemo tako strogo zastavljene roke. Ja, dobro. Nekatere države eh, je tukaj zapisano, eh, so že razpisale eh, frekvence, kateri postopki so bili upravljeni, ali lahko Evropska komisija pove kaj več. Sicer pa se za pripravljalce mnenja strinjam, najbrž ne bom uložil predlogu sprejem, kaj ti povedal sem vam že, kakšno je moje stališče. Tolmači, ne vem, ali prihaja do moten eh, zaradi uporabe mobilnega telefona, ampak eh, nekakšen hrup se pojavlja v mojih slušalkah. Tako. Torej, naslovili ste komisijo in uh, eh, dr. Gajs je tukaj, ki mu daje besedo. Thank, yes. Najlepša hvala, gospa predsednica in dobro jutro, dame in gospodje. Nekaj vprašanj je bilo zastavljenih in rad bi odgovoril na nje, pa tudi eh, na določene pomisleke, ki jih je izrazil eh, pripravljalec menja in ki so jih podprli tudi eh, kolegi v svojih prispevkih. Zelo pomembno je, da vemo, da kulturna dimenzija obstaja tako pri televizijskih programih, kakor tudi eh, pri spletu. Tukaj ne gre za konkurenčni boj med gospodarstvom in kulturo, gre za povezavo obojega v korist obeh področji. In z tega vidika. je zelo pomembno povdariti, da smo v naš predlog vključili eh, veliko točk Lamijevega eh, poročila. Tudi prožnost je bila vključena v to Lamijevo poročilo. No, naj vam povem zakaj. Eh, situacija je izjemno raznolika v Evropski uniji. Gre za to, v kolikšni meri države članice uporabljajo digitalno televizijo v primerjavi z drugimi eh, oblikami, kot recimo eh, v primerjavi s kabelsko ali pa satelitsko televizijo. Ponekod eh, je delež digitalne televizije le 5 odstoten, eh, v drugih državah eh, celo 90 odstoten. Torej, to raznolikost je potrebno ogledati. In zaradi tega je potrebno zagotoviti določeno prožnost državam članicam. Če eh, črtamo načelo prožnosti, potem države članice eh, ne bi mogle uporabljati spektra, eh, ki ni potreben za predvajanje. Seveda želimo zagotoviti varovalke za predvajanje vsebin, ampak države članice, ki ne potrebujejo tega spektra, morajo imeti druge možnosti in to je povedal tudi kolega Luar to prožnost je potrebno ohraniti. Če ne bomo zagotovili te prožnosti, potem bomo zamudili priložnost kot Evropska unija in sicer eh, naše možnosti vpliva na mednarodno standardizacijo, ki bo potekala v naslednjih dveh, treh letih. Torej, Če ne bomo podali svojega mnenja, eh, bodo standardi določeni, oprema bo razvita in če bomo še naprej proučevali to prožnost eh, recimo nekaj let, eh, bo oprema potem, ko bomo z tem posvetom zaključili, že pripravljena. In tukaj gre za globalno industrijo. Torej, če predstavimo mnenje prepozno, to ne bo upoštevano pri standardizaciji in pri proizvodnji opreme. In to bo seveda škodilo Evropi kot celati. Torej, potrebno je zagotoviti čezmejno koordinacijo, lažjo čezmejno koordinacijo. Vendar pa zato potrebujemo tudi eh, načelo prožnosti. Drugo vprašanje je bilo, zakaj eh, želimo tako hitro uvesti eh, vse te novosti. Eh, Evropska komisija je predlagala rok eh, in sicer leto 2020. Pomembno je, eh, da vemo, da se stvari spreminjajo in to ni pomembno le za mobilno tehnologijo, ampak tudi za peto generacijo mobilne tehnologije standardi so bili že eh, zastavljeni, eh, druge eh, regije nadaljujejo z razvojem. Kitajska vlada je že napovedala, da bo ponudila storitve 5G 2020 in tudi Japonska želi leta 2020 uporabljati storitve 5G na olimpijskih igrah. Torej, zadeve se premikajo. Če želi Evropska unija imeti vodilno vlogo pri zagotavljanju 5G storitev, potem moramo to tudi upoštevati. Zaradi tega menimo, da je leto 2020 tako zelo pomemben datum. Vemo, da to predstavlja izziv za določene države članice. In seveda smo pripravljeni sodelovati z državami članicami eh, in ugotoviti, kaj eh, lahko storimo. Eh, seveda lahko zagotovimo eh, tudi ustrezna nadomestila, ki bodo v skladu eh, z zakonom o državni pomoči. Recimo v Franciji eh, smo se že ukvarjali s tem, ko so bile zahtevane določene spremembe strani potrošnikov, torej pripravljeni smo sodelovati tako z vami, kako tudi z državami članicami in želimo zagotoviti, da pravočasno uresničimo te načrte. Štiri leta po našem predlogu bo čas za uresničitev eh, in upam, da eh, nam bo skupaj z vami uspelo. Hvala lepa. You, Mr. Najlepša hvala, kolega Gajs. Razumem vaš prispevek. Najti moramo odgovor, ki ne bo preveč prožen kajti eh, zagotoviti moramo tudi ohranitev modela, ki je pomemben za zagotavljanje dostopa eh, za potrošnike in pa za zagotavljanje audiovizualnih storitev na splošno. To eh, je torej pomembna tema, s katero se bo zagotovo ukvarjal pripravljalec mnenja, potem pa bo sledila razprava tudi v odboru ITRE, kolega Malu. Uh, ja, pozorno sem poslušal eh, kolege, eh, zahvaljujem se jim za solidarnost pri pripravi tega mnenja, kot je bilo poudarjeno. Tukaj ne gre zgolj za tehnično vprašanje, gre za uh, novo tehnologijo in uh, zato moramo zagotoviti uh, tudi usklajen razvoj. Gre torej tudi za politično vprašanje in ta odbor eh, mora zagotoviti zaščito digitalne prizemne televizije, še prav posebej zaradi pomembne vloge eh, te televizije v eh, določenih državah članicah. Te prizemne povezave ponuje tudi velik kulturni potencial pozornosti moramo ogledati tudi nekatere eh, druge vidike, kot recimo uvedbo storitev 5G. Eh, eh, Lemijevo poročilo pa seveda predstavlja izhodišče in mislim, da se že to poročilo ukvarja z tem vidikom. Eh, mislim, da bi morali rok podaljšati za dve leti, torej do leta 2022. Eh, to se mi zdi strateškega pomena za Evropo. Poleg tega pa uh, moramo uh, mobilni telefoniji zagotoviti nek alternativni spektr, uh, da ne bomo preprečevali razvoja. 2. maj do 12. ure je rok za vložitev predlogov sprememb, torej uh, Eh, uspešno delo vam želim, eh, pa tudi poročevalcem v Senci. Hvala lepa tudi sekretarjatu, s tem smo zaključili. No, po točko razno ni nobenih pripomb. 30. maja v ponedeljek o 15. uri pa bomo imeli naslednjo sejo. Hvala lepa za vašo udeležbo in eh, lepo popovdne vam želim.